Prosim, če začnemo z dnevnim redom in da se ne javljate v zvezi s postopkovnimi vprašanji. Torej ponedeljek, pred seboj imate dnevni red. Dnevni red ostaja nespremenjen. Torej dnevni red za ponedeljek ostaja nespremenjen. Potem torek. Začeli bomo ob 9. uri z izjavo sveta in komisije o motnjah letalskem prometu v Evropi. Potem se nadaljuje razprava po dnevnem redu od 11. ure naprej. Eh, od 11. do 13. bomo obravnavali naslednje točke. Izjava predsednika Baroza o zakonodajnem programu in delu komisije za leto 2010. In izjava komisije glede koordinacije humanitarne pomoči in obnove na Haitiju. Ti dve točki sta bili že predvideni v dnevnem redu za torek do povdne. Jutri ne bo glasovan. Opovdne torej ni glasovan. Preostali deli dnevnega reda ostajajo nespremenjeni. Potem sreda. Tudi v sredo ne bo glasovan. To je edina sprememba. Sreda torej ostane nespremenjena razen da odpadejo glasovanja. No in potem četrtek, v četrtek zasedanja ne bo, v četrtek zasedanja ne bo. To torej pomeni, da tudi ne bo glasovan, v četrtek prav tako ne bo ostalih točk na dnevnem redu, ki, običajno, ki jih običajno obravnavamo popovdne. To je torej odločitev, ki jo je v soglasju sprejela konferenca predsednikov pred eh, kratkim. Tam so bili prisotni vsi predstavniki političnih skupin in konferenca predsednikov je sprejela takšne spremembe dnevnega reda. Zato predlagam, dame in gospodje, da se lotimo našega dnevnega reda. Naslednja točka je namreč, so namreč enominutni govori. predtem pa bi vas rad opozoril še na eno zadevo. Kot vemo, člen 150 poslovnika daje poslancem možnost enominutnih govorov. Izkušnje kažejo, da dobimo več kot dvakrat več prošen za besedo, kot jih sploh lahko sprejmemo glede na čas, ki je na razpolago. Veliko razočaranje je bilo izraženo strani številnih poslancev, ki so prosili za besedo in je niso dobili. In zato, da bi se izognili takšnim razočaranjem, nameravam uporabiti naslednji postopek. V prihodnje bomo torej, kar zadeva enominutne govore, postopali kot sledi. V skladu s členom 150 poslovnika bo pripravljen seznam 30 govornikov. Govorniki bodo izbrani na naslednji način da se zagotovi politično ravnovesje in geografska zastopanost. Prioriteto bodo imeli tisti poslanci, ki niso imeli možnosti enominutnega nastopa na prejšnjih dveh zasedanjih. Vsi poslanci, ki bodo dobili besedo, bodo tudi dobili obvestilo o tem, ali so bili izbrani ali ne. Poslanci, ki bodo izbrani za nastop, bodo izbrani morali biti prisotni v dvorani v času, ko bodo imeli svoj enominutni govor, oziroma ko bo na vrsti njihov enominutni govor. Eh, Spoštovani kolegi, ta nova pravila, ki sem jih eh, ravno kar prebral, bodo tudi poslana vsem po elektronski pošti. Torej, ta pravila glede enominutnih govorov vam bodo poslana tudi po elektronski pošti pošti. Tako, zdaj pa začnimo z enominutnimi govori. Proceduralno, izvolite. Hvala, gospod predsednik, da ste mi še enkrat dali besedo. Glede na to, kar ste pravkar povedali in ker nismo o tem bili obveščeni vnaprej, bi vam predlagal, da še enkrat razmislite o glasovanju 5. Eh, in 6. maja. Eh, verjetno je, da poslanke in poslanci iz Združenega kraljestva takrat ne bodo prisotni. Cela država ne bo zastopana, ker imamo 6. maja volitve, torej celotna država Združeno kraljestvo. Zato prosim, da tega ne predstavimo ne na 5. ne na 6. morda na 4. maj. Če boste ohranili ta 5. 6. maj, potem nam ne boste dali možnosti, da sodelujemo v glasovanju. Dobro, poskušal vam bom odgovoriti. Takole. Zelo resno bom premislil o tem, kar ste pravkar povedali. Zelo resno. Kajti predvidena sta dva dneva za plenarno zasedanje, sicer 5 in 6 maj. Bomo pa razmislili o tem, kaj bo z glasovanjem. 5. in 6. bomo vse skupaj razdelili. Jedno minutove vystąpienia, jako pierwszy. Torej, ena minutni govori. Kot prva ima besedo gospa Jolanda Emilija Hübner. Ena minuta. Dziękuję Pani Hvala lepa, predsednik. Gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi, rada bi vas opozorila na težave z gensko spremenjeni organizmi oziroma s hrano izdelano iz teh organizmov. Komisija pripravlja takšna pravila, da bi imele države članice večjo svobodo pri odločenju o tem, ali želijo dovoliti uporabo eh, GSO-jev. V tem trenutku po pravu Unije ni možno prepovedati uporabe GSO-jev v državočanicah. Evropska komisija bo kmalo predlagala, da države članice lahko same odločajo o tem, ali se lahko predelujejo GSO-ji ali ne. Odločitve o uvozu semen GSO-jev eh, pa se naj bi še naprej sprejemale na ravni eh, EU. Eh, e Zato bi se veljalo vprašati, ali bi morda sprejeli posebne oznake za prehrano, ki ne vključuje GSO-jev in sicer takšno oznako, ki bo jasna, eh, da bodo vsak potrošnik lahko vedel, da gre za živila pridelana eh, iz živali, ki niso bile krmljene z GSO-ji oziroma katerih krma ni vključevala GSO-je. Gospod Dominik Baudis, ena minuta. Bauder se upravičuje in popravlja predsednik. E, pan ni prisoten. Gospod Trajan Ungureano. Gospod predsednik, dovolite, da vse prisotne spomnim, da je pred eh, enim mesecem prišlo do ljudskega upora v Moldovi zaradi komunističnega režima. Uh, šlo je za uh, proteste proti novi eh, vladni koaliciji, vendar po enem letu je sedaj situacija posem drugačna. Eh, vlado bi bilo treba uradno podpreti in zagotoviti takoj finančno pomoč, odpraviti vizume in eh, skleniti pridružitveni sporazum z njimi. Naj omenim tudi primer Ernesta Vardanjana, novinarja, ki so ga prijeli, zaprli in ki so ga zaprli zaradi eh, kritike politike v Prednisterju. Mislim, da bi morala delegacija Evropske unije v Moldovi takoj eh, ukrepati, da spustijo tega pridržanega novinarja. Hvala, gospod predsednik. Hvala lepa. Naslednja govorica je gospa Ana Zaborska pán predseda, pán generálny sekretár. Gospod eh, predsednik, gospod generálny sekretár, gospod komisár. Želela bi nekaj povedati vendar ne v zvezi z temo, ki sem jo pripravila, temveč v zvezi z eh, sedanjimi dogodki. Vemo, da so meteorološki pogoji pač takšni, da nismo vsi mogli priti sem v Strasbourg. Mnogi poslanci, poslanke in eh, drugi so imeli velike težave potovati sem v Strasbourg, zato bi želela izkoristiti to priložnost, da se zahvalim vam, gospod predsednik, in vam, gospod Vele, gospod generalni sekretar. Hvala za Eh, to, da ste resnično naredili vse, da bi nam zagotovili čim boljše možne pogoje za delo. Od eh, začetka teh težav v letalskem prometu se je Evropska unija zauzemala za to, da vsi lahko pridemo v Strasbur in zato bi se vam se želela oh, zahvaliti tudi v imenu tistih, ki danes niso tukaj. Hvala. Point of order, gospod Hans Peter Martin. Hvala, gospod predsednik. Prej sem že poskušal pritegniti vašo pozornost, ko ste nam povedali novo pravilo v zvezi z enominutnimi govori. Vi kot Poljak seveda veste, kaj se zgodi, če obstajajo različni razredi ljudi in različni razredi eh, poslancev in poslank. Tukaj v zadnjih vrstah nas ne vidite. Povejte nam, kaj ste menili. Ali, ko ste govorili o dveh predhodnih plenarnih zasedanjih, ki se bodo upoštevala, ste imeli v mislih eh, dve štrasburški zasedanji ali tudi delni zasedanji, ki potekata v Bruslju. Tako, da bi vedeli prvič, pri čem smo in da bi zagotovili tudi možnost tistim, ki ne bodo prišli na vrsto pri enominutnih govorih, da se jim da prednost eh, pri postopku catch the eye. Torej, ali bi lahko povedali, kateri dve predhodni plenarni zasedanji ste ste imeli v mislih. Hvala lepa. Torej, ta nova pravila začnejo veljati z naslednjim zasedanjem v Bruslju. To bo torej prvo zasedanje po tem novem pravilu. Naslednji ima besedo gospod Jörg Leichtfried. Ena minuta. Hvala, gospod predsednik. Problematika uh, psov, ki v Romuniji eh, brez nadzora se eh, gibljajo po javnih površinah in po cestah, je nekaj, eh, čemur smo že posvečali nekaj pozornosti in alternativne možnosti so bile predlagane. Vendar alternativna možnost, ki se je predstavila, je Eh, vse eutanazirati. Mislim, da to ni v redu, temveč, da bi morali začeti z kastracijo, tako da bi mi v Evropski uniji eh, zagotavljali enake standarde v vseh državah članicah. Še enkrat pa bi vam želel nekaj drugega povedati, gospod predsednik, kar sem vam prej želel povedati. Gospod predsednik, me poslušate? Gospod predsednik, verjetno me boste razumeli brez tolmačenja. Nisem mislil to, kar ste vi razumeli. Prej sem hotel povedati, da bi morali dobiti informacije o plenarnih zasedanjih prej, kakor tokrat. Kajti prve informacije o tem plenarnem zasedanju smo dobili šele v soboto, eh, oprostite, v nedeljo. In če bi bil jaz in nekateri drugi dobili prej te informacije, bi bilo lažje vsem nam in drugim priti sem v zvezi s prejšnjim postopkovnim vprašanjem, ki sem ga prej zastavil. Ja odrazu odpovem. Ja odrazu pa... Prav, naj vam kar tako odgovorim na to vašo pripombo. Namreč, današnje zasedanje je bilo potrjeno v plenumu in nihče ne more preklicati tega zasedanja. Le ponovno plenarno zasedanje lahko odpove plenarno zasedanje. Tako pač piše v našem poslovniku. To, da moramo danes imeti zasedanje z začetkom 17. uri, zapiš, je, je zapisano v našem poslovniku, kajti ta parlament je v plenumu to odločitev potrdil. Tako da tu ni nobenega dvoma. In tako bo tudi v prihodnje. Le plenum lahko prekliče plenarno zasedanje. To sem vam samo hotel obrazložiti, da bo jasno, zakaj je, je bila takšna odločitev popolnoma samoumevna. Naslednji ima besedo gospod uh, George Sabin Kutaš. Ena minuta. Binte, kendal... Gospod uh, predsednik, hvala. Simon Kuznec je že ugotovil, da je blagostanje neke eh, države težko meriti samo na podlagi BDP-ja. Ni pa se mu niti sanjalo, da bo trajalo več kot sto let, da bo do prišli na mizo dobri predlogi oziroma evalvacija eh, gospodarskih rezultatov posamezne države. Ta kazalec, bruto domači proizvod, je nekaj, kar ne kaže, naprimer, trajnostne rasti, gospodarske rasti. In ker tukaj tudi nekaterih prostovoljnih dejavnosti ni vključenih v ugotavljanje BDP-ja. Zato predlagamo boljšo statistiko, eh, boljše zajemanje podatkov, da bi lažje merili blagostanje v državi in eh, življenski standard eh, ljudi v Evropi. Prišel je čas, da merimo kakovost življenja v Evropski uniji po enotnem sistemu, tako da bi ugotovili tudi uh, socialne uh, razlike. Hvala. Naslednja je gospa Bilbao Barandika. Gospa Bilbao. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Prejšnji teden je sodišče v uh, Baskiji ugotovilo, da je bil, bilo, uh, bila prepoved izdanja eh, časopisa Egunkarija proti zakonita, ne uh, ustavna. In Tisti, ki so zahtevali ukinitev tega časopisa, so to delali pod pretvezo, da želijo eh, biti bolj uspešni v boju proti eti. Ampak eh, vseeno, eta eh, vsekakor deluje še naprej in zaradi neustreznega pravnega nadzora sedaj celo vrsto nezakonitih dejanj sprejemajo oblasti in nihče jih ne opozarja na to s tem manipuliramo na začustvi ljudi in uh, krnimo demokratične procese. Ljudje, m, če so samo proti uh, izdanju časopisa, še ni nujno, da sodelujejo z eto. Hvala. Naslednji je gospod eh, Tremopulos. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Februarja letos smo v Evropskem parlamentu eh, obravnavali poročilo Trautmann o nezakonitem eh, trgu za droge v svetovnem okviru. Od leta 1998 imamo ogromno podatkov, ki so zaobjeti v tem poročilu. Ti podatki kažejo našo neučinkovitost, ko gre za boj proti Eh, zlorabi in trgovanju z drogami. Politike, ki jih sedaj izvajamo, so neustrezne, niso zmanjšale povpraševanja po prepovedanih eh, snoveh, pravzaprav je prišlo še do povečanja škode tako eh, z družbi kot tudi posameznikom. Leta 2004 smo sprejeli v parlamentu celo vrsto um, ukrepov, ki jih je. Oprostite, moram vas prekiniti. Hvala, naslednji gospod Črnecki. Moj narod, dotna velika tragedija. Moj narod je prizdela velika tragedija. Umrl je predsednik, šef generalštaba. Včeraj je potekal pogreb predsednika in eh, njegove soproge. Zato bi se rad zelo zahvalil za izraz solidarnosti, ki smo ga bili deležni s številnih držav članic Evropske unije. Ta izraz Evropske solidarnosti v tej zadevi je nekaj, kar je za nas eh, Poljake zelo pomembno. Na pogrebu so bili predsedniki Češke, Slovaške, Mađarske, Nemške, Litve, Latvije, Romunije, Slovenije, tudi estonski premije se je odoležil pogreba. Sam osebno obžalujem dejstvo, da ne bil prisoten predsednik sveta in predsednik komisije, ki nista uspela priti. Čeprav so prišli premije Azerbejdžana, Gruzije, Armenije, ki so imeli daljšo pot. Skratka, še enkrat hvala vsem za izraženo solidarnost. Hvala lepa. Naslednji govornik je gospod Hans-Peter Martin, ki ga pa ni več v dvorani. Odšel je, dobro, potem pa gospod Mlcer, izvolite. Dovolite v tej minuti nekaj pripomb v zvezi s Srbijo. Naše ambicije bi morale dati zagon Srbiji in eh, zdaj, ko se je srbska uradna politika uradno opravičila zaradi genocida v Srbiji, mislim, da lahko govorimo o posebno drugačni kakovosti, kakor ko gre za drugo kandidatko, to je Turčijo, ki genocida v Ukrajini nikakor ni priznala. Eh, vsekakor eh, Srbiji očitamo nesodelovanje z Iktijem, v, Iktijem, v tem primeru pa se mi zdi, da Ankara eh, zasluži večjo kritiko. Vsekakor bi bilo treba zagotoviti po eni strani v Bosni uveljavljanje srpskega naroda, po drugi strani pa se Srbija sooča s tem, da se del uh, njenega ozemlja, torej Kosovo, ločuje. Sveda napake, ko smo tako hitro sprejeli v članstvo Bolgarijo in Romunijo, ne smemo ponoviti, ampak vseeno Srbija je evropska država in eh, spada v Evropsko unijo. Hvala. Hvala. Naslednji dobi besedo gospod Papa Nikolau. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Nedavni napadi oziroma uničenje teroristične skupine v Grčiji pomeni, da vseeno morda nismo uh, dovolj resno vzeli terorizma v naši državi, kajti terorizem je še vedno uh, prisoten v Grči uh, eh, v obliki nasilja. Nasilje seveda uh, lahko uh, škodi tistim, proti katerim je neposredno namenjeno, vendar korenin terorizma še vedno nismo uh, potrgali. SWIFT, Europol, eh, Eurojust, podatki o letalskih potnikih in tako naprej. To so vse tista področja, na katerih moramo bolj sodelovati. Patogene klice, uh, Eh, ki spodbuja terorizem, moramo na ta način uničiti. Moramo narediti nekaj v Evropi, kar zadeva terorizem in zlasti v teh težkih eh, eh, časih. Hvala. Naslednji govornik je gospod Gajer. Predsedojoča, kolegice in kolegi, Evropsko komisijo in poslance in poslanke bi želel opozoriti na hitro naraščanje cen surovin. V Duisburgu obstaja cela vrsta industrijskih obratov, ki so odvisni od dveh velikih dobaviteljev, ko gre za železovo rudo in nekatere druge surovine. Na londonski borzi, kjer trgujejo z železovo rudo, je njena cena v zadnjem času zelo hitro narasla. Zato se mora eh, ta eh, velik koncern in njegovi zaposleni soočati z eh, naraščanjem njihovih vhodnih stroškov. Istočasno pa se mora prestrukturirati, zahtevamo zniženje stroškov delovanja, jeklarske industrije in tako naprej. Vendar v Duisburgu tako sindikati kot tudi predstavniki delavcev apelirajo na komisijo in na predsednika Baroza, da nekaj naredimo. Hvala. Naslednji govornik je gospod Pot, Pat Gallagher. Hvala, gospa predsedujoča. Veliko zmede in uh, Negotovost je sedaj pri potnikih, ki so se znašli na letališčih. Ne vedo, kdo bo poravnal njihove stroške, eh, hotelske stroške, potem stroške alternativnih oblik potovanja. Ampak eh, pričakujemo, da bodo njihovo škodo nadomestile nekatera zavarovanja. Pozval bi letalske prevoznike, da so pragmatični in da na novo premislijo, Eh, kako se bodo odzvali na težave potnikov. Na Irskem je ogromno eh, potnikov, ki sedaj morajo poravnavati izredno visoke stroške, nimajo pa denarja za to. Mislim, da moramo ta svežen na novo pregledati in to čim prej. Ob koncu naj povdarim, da morajo, mora direktorat za transport zagotoviti standardna pravila. Um, herzlichen Dank. Nächster Redner ist Herr Morgandi. Naslednji je gospod Morgandi. Sì, grazie presidente, onorevoli colleghi. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje, tukaj v osrčju demokratičnih inštitucij Evropske unije bi rad predlagal, da premislimo o tem, kakšne posledice ima poseg Evropske unije v naše države. Resnično želimo globalno vizijo ali pa želimo, da vsak želi prispevati k identiteti Evropske unije. Takšno vizijo bi raje videl jaz, torej, da vsak dohrani svoje tradicije. Poglejte si posledice direktive Bolkenstein z leta 2007 o, o storitvah in o posledicah v Italiji. Ne vem, če bi s takšnim globalnim sistemom eh, koristili naši kulturi, našim tradicijam, kar je zelo dobro za naše lokalne skupnosti. Majhna podjetja so zelo dober odraz od manjših lokalnih skupnosti in te jo treba ohraniti. Najlepša hvala, gospod Hans Peter Marti. Hvala lepa. Kot zagovornik Evropske unije nam ni lahko. Eurostat je zelo, je dosti bolje vedel, zakaj gre v situaciji o, v Grčiji. In eh, samo delno so poročali o tem že leta 2002, so imeli poročila o tem v leta 2008, pa so zelo dobro vedeli, kakšna je situacija. Torej, zanima me, kako lahko dobimo poro, takšna poročila in v kakšno smer gre objavljanje takšnih poročil, da ne bi šlo samo za, da ne bi šlo do škandala, kot smo jih videli, ampak da bi z njimi lahko sodelovali, da bi lahko zagotovili njihovo neodvisnost in da bi dali na voljo takšne podatke našim državljanom, da bi jih lahko porabili za dobro delovanje. Naslednja je gospa Karvaljo. gospa predsedujoča prišlo je do naravne katastrofe katere posledice so resnično obsežne znanstveniki se še preučujejo kakšne posledice bodo imeli delci praha in eh, stekla za naša letala in za ozračje. Ministri za promet Evropske unije se bodo danes eh, srečali, da razpravljajo o tem, kaj lahko storijo glede tega. Posledice pa morajo seveda temeljiti na znanstvenih dogajanjih in pa seveda na načelu previdnosti. Ne moremo dati prednost gospodarstvu pred varnostjo ljudi. Evropa mora odigrati vlogo zaščitnice naših državljanov, da zaščitimo njihova življenja in njihov, njihovo kakovost življenja. Vendar pa moramo poiskati praktične rešitve mm, o možnosti potovanj po železnicah, cestah in z ladjami. Imeli smo že, predsedujoča je prekinila govornico. Sedaj ima besedo, se upravičujem, vaš čas je potekal gospod Emil ima besedo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ob koncu tega leta bo stopila vrjava direktiva v pošti in to bo pripeljalo do liberalizacije trga. Vendar pa je finančna kriza vplivala tudi na poštne storitve. To bo pomenilo, da bodo države članice še bolj občutile krizo, ko bo ta direktiva stopila v, sel, v veljavo. Prišlo je že od odpu, do odpuščanja, prišlo je do porasti cen in pa do slabših storitev, še posebej v najbolj oddaljenih regijah in mestih. Ta direktiva bo prinesla seboj veliko posledic, moramo preprečiti socialni dumping. Zato pozivam evropske inštitucije, da uvedejo rok dveh let, dokler bo ta direktiva res stopila veljavo. Najlepša hvala. Gospod Prigrašte, naslednji. Prešedinte. Vrav se vorbesk, kaj se zdaj spet... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Danes bi rad spregovoril o novinarju Ernesta Bardanjana. Hvala lepa. ki je zaprt v Pridnesterju. Obsodili so ga zaradi prevare in pa tudi vohunjenja. To je smešno. Novinar ne, ni na svobodi in znašel se je v nemogoči situaciji in to je ena od potez, Eh, tega režima zato, da ga ustrahuje nova vlada, ki že um, eno leto vlada v Kišnjevu, je proevropska in ta bi morala tudi rešiti situacijo v prednesterju. Zato pozivam, da takoj spusti Ernesta Pradatanjana in pozivam tudi vlado v Moldaviji, da reši ta konflikt, gospod Sikerski. Hvala lepa. Finančna in gospodarska kriza je najbolj prizadela najrevnejše. Evropska unija naj bi leta 2010 razglasila za, boj proti, za leto boja proti revščini. E, ocenjene so, da je v Evropi več kot 40 milijonov ljudi, ki živijo v revščini. E, in naslednjih 120 milijonov je na meji revščine. In najbolj žalostno je to, da je četrtina teh, torej blizu 20 milijonov, otrok. In problemi, s katerimi se soočajo otroci, nile eh, premalo hrane, oblačil ali eh, oskrbe, temveč eh, tudi nekakšne perspektive na izboljšanje razmeri. Sprememba te tragične situacije lahko v prvi vrsti zagotovi izobraževanje. To še posebej velja za vasi in za mala mesta. In zato menim, da je ključno za rešitev danih razmer krepitev količine sredstev za štipendije in za izobraževanje mladih v težkih socialnih razmerah. Hvala lepa, gospod Von. Uh, uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča pozdravljam razpravo, ki jo bomo imeli jutri o krizo v letalstvu, kajti vemo, da je to imela posledica ne samo na Evropski parlament, ampak za vsa podjetja po celi Evropi. Sedaj je pravi čas, da poskrbimo za to, da podjetja najdejo pot iz recesije vendar pa v Združenem kraljestvu ni prišlo do življenja gospodarstva, kajti vlada je posegla v gospodarstva. Čez nekaj tedna bomo dobili podatke o situaciji v gospodarstvu. Podatki bodo verjetno pozitivni zaradi neposeganja vlade. To je zelo pomembno, da vemo, da morajo tudi evropske inštitucije poseči, ko gre za težke gospodarske razmere. Evropske inštitucije morajo poskrbeti za to, da naš eh, proračun pomaga posameznikom in podjetjem, da najdejo pot iz gospodarske krize. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Kukan. A, ah, e, eh, eh, Kukan? Gospod Kukan? Ähm, scheint nicht da zu sein. Dann ähm, ist Herr Feo der nächste Redner, bitte. Gani, gospod Feo, torej. Gospa predsedujoča. Rad bi omenil situacijo glede javnih financ v državah članicah stabilnost in načrt za rast je že pred nami in pogledati moramo, kakšna je situacija v posameznih državah, članicah. V moji državi članici na Portugalskem imamo načrt, ki vsebuje veliko tveganj v skladu s tem, kar pravi komisija. Še posebej skrbi stabilnost, kot tudi stabilnost um, stanje javnih financ na portugalskem. Pogledati si treba tudi vprašanje rasti. Številke, ki jih imamo na portugalskem na voljo, spujajo veliko skrbi. Mene skrbi še posebej konkurenčnost naše davčne politike. Ta je še vedno zelo nezadostna. Hvala lepa. Imamo postopkovno vprašanje. Gospoda Dartmusa. Um, gre za govor pred dvema govornika, rad bi vprašal tistega, ki je omenjal poseganje evropskih inštitucij, kako misli, da bi lahko evropska inštitucija posegla in se borila proti vulkanskemu pepelu. Ne dopuščamo modre kartice, torej postopkovni, ni šlo za postopkovno vprašanje, mogoče lahko to uredite s kolegom, ne pa tukaj na prenas zasedanju. Nimamo več govornikov na seznamu. Torej, vse tiste, ki bi lahko spregovorili, smo obvestili po elektronski pošti, nekaterih ni, torej lahko nadaljujemo z dnevnim redom postopkovno vprašanje. Hop, pa pa na. Euh, madame la présidente, aimé que dans la gestion des. Gospa predsedujoča, ko gre za dodelitev besede, mislim, da bi veljalo tudi upoštevati pariteto med moškimi in ženskimi. Petkrat za povrstjo ste dali besedo moškemu. Najlepša hvala. Lahko si predstavljate, da je za nas enakost med spoloma izrednega pomena imamo pač seznam govornikov in pač pokličemo tistega, ki je tukaj prisoten. Sedaj nadaljujemo z njenim redom. Naslednja točka na njenem redu je poročilo gospoda Sajre, gre za pristojno zakonodajnega poblastila. Prvi ima besedo gospod Porčevalec, izvolite. Tisztelt elnök asszony, tisztelt Sefcsovics eh, alelnök úr! Gospa predsedujoča,